Imamo še uh, obrazložitve glasov na dnevnem redu. Lotimo se tega. Prvi govornik je Jerži Pospešil. Uh, Gospoda Pospešila ni. Potem pa gospa Paloma López Permejo. Hvala, predsedujoči. Juncker eh, se je predstavil kot eh, predsednik eh, politične komisije. In pač glede na to, da je komisija vedno izvajala politiko pod masko tehnokracije, ukvarjajo se z reformo evra, s TTIP in na ta način se je komisija zastavila edini cilj, da eh, eh, se odpove pravicam ljudi in eh, se zauzame za, za trge in multinacionalke. Kje je kaj novega v Junkerjevih predlogih? Pri nastopu svoje službe se je zauzel za minimalno plačo vendar pa ni eh, na voljo dal dovolj ciljev oziroma dovolj sredstev, da bi se to doseglo. V Grčiji ljudje trpijo. To je posledica Junkerjeve agende in eh, žal mi je, da eh, parlament to dopušča, ampak jaz s svojim glasom tega ne bom podprla. Gospod Zoltan Balco. lepa. Delovni program komisije, torej tega nisem mogel podpreti. Moral sem glasovati proti, ker nam resolucija prav nič ne pove o tem, kako namarava komisija urejati probleme Evropske unije. Njihov odziv eh, na eh, gospodarsko krizo je centralizacija. S tem se jemlje moč parlamentov, nacionalnih parlamentov in vlad, da uredijo nacionalne proračune. E, torej iz tega e, ne izhaja nobeno upanje za države članice na periferiji Evropske unije. E, vse to ne pomaga rešiti e, migracijske krize. Tu se zdravijo simptomi in poleg tega e, tudi delovni program podpira trgovinski sporazum z ZDA. Samo eno minuto imam na voljo, zato ne bi nadaljeval, vendar ta resolucija je bila nespremljiva. Eh, sedaj pa eh, gospod Andres eh, Mamikins. Drage kolegice in kolegi, evropska ekonomija se ne razvija, ker imamo že dolgo stagnacijo, majhno povpraševanje, nizko inflacijo, malo investicij. Kako lahko upamo, da bomo eh, povečali popraševanje, če je v državah članicah velika brezposelnost, lasti med eh, mladimi. Tisti, ki nimajo zaposlitve, ne morejo kupovati, mnogi pa imajo na grbi še eh, velika posojila in velik del dohodka morajo dati bankam. O kakšnem dohodku potem lahko sploh govorimo? Tisoče in tisoči evropejcev delajo, pa ne zaslužijo dovolj. In ne vedo, ali jih bodo naslednji dan že odpustili. To pomeni, da tudi ne morejo prihraniti nič denarja. Mnogi sektori zmanjšujejo število delovnih mest, ni stabilnosti in eh, Evropska komisija mora podpirati ustvarjanje delovnih mest eh, in eh, razvoj trga dela in to bi bila pot iz krize. Eh, hvala lepa. Gospod Polčak. Eh, hvala lepa. Eh, z veseljem sem podprl ta program komisije za leto 2016, kajti po mojem skromnem prepričanju se ukvarja z našimi problemi na ustrezen način, okoljskimi, socialnimi, ekonomskimi problemi. Eh, upam, da komisija eh, dojima, kakšne so njene odgovornosti, zlasti na področjih, na katerih se soočamo s humanitarno krizo. To res podpiram. To, ta program sem podprl tudi zaradi tega, ker eh, upošteva tudi klimatske, okoljske begunce, ki prihajajo v Evropo eh, zaradi tega, ker je pač eh, njihove države ogrozila suša in druge naravne katastrofe. Upam, da bo komisija upošteva opravila vsa napovedana pripravljalna eh, dela in da se bomo lahko eh, pripravili za naslednjo krizo. Hvala lepa, sedaj vas moram.